finančnem okviru. E, to, gre, to je tudi prav posebno e, leto e, zaradi približujočega se roka, ki naznanuje konec tega finančnega okvira. Tukaj ne gre zgolj za številke, ampak gre za proračun, ki bo zasnovan tako, da bomo lahko dejansko uresničili naše finančne prioritete. Tukaj gre za proračun, ki mora omogočiti vključujoč in trajnostni razvoj. E, to je mogoče kljub e, populistični retoriki, e, ki se osredotoča na lažne ali na pol resnične izjave. Rada bi se zahvalila Moniki Holmajer, naši poročevalki, ki me ne posluša, ampak mi bo kmalo prisluhnila, kaj te. Podala je zelo eh, dobre predloge, zelo dobro je zastavila eh, ta proračun in eh, omogočila nam je konstruktivno sodelovanje. Hvala lepa, Monika, hvala lepa, da si omogočila, da smo lahko vsi poročevalci v senci prispevali k temu konstruktivnemu predlogu za prihodnost Evropske unije. V imenu svoje skupine sem se zauzela predvsem za okrepitev socialne dimenzije tega proračuna. Prav posebno pozornost moramo nameniti jamstvu za mlade. Z pomočjo te pobude smo že pomagali na tisoče mladim. Poleg tega gre tudi za pripravo izvajanja Evropskega socialnega stebra že v okviru proračuna za leto 2020. Potem je tukaj tudi politika vključevanja in boj proti vsem oblikam diskriminacije pa eh, tudi okrepitev politike na področju kulture, mladih, eh, državljanstva. Gre za program Erasmus. Poleg tega gre tudi za zaveze, ki so bile sprejete v boju proti podnebnim spremembam v okviru pariškega sporazuma. Še prav posebno pozornost pa je potrebno nameniti migracijski politiki. Tukaj gre eh, predvsem za države izvora, za razvojno politiko v državah izvora, pa tudi za integracijo beguncev v evropskih državah. To pa je tesno povezano tudi z varnostjo. Okrepiti pa je potrebno tudi participatorn element tega proračuna. Okrepiti je potrebno konkurenčnost in boriti se je potrebno proti stagnaciji našega gospodarstva, zagotoviti je potrebno trajnosten zelen razvoj. In tretja prioriteta eh, so eh, rešitve, ki eh, bodo omogočile prepričitev nadaljnih finančnih kriz. In eh, poleg tega menim, da zadnje novice o brexitu eh, povzročajo tudi veliko zaskrbljenost. Potrebno eh, je usmeriti pozornost tudi na vse instrumente prožnosti. Proračun mora biti vzdržen in ambiciozen. Čas je, da tudi svet sprejme svojo odgovornost ni dovolj, eh, če eh, smo proevropsko usmerjeni zgolj v naših eh, govornih prispevkih. Potrebno je poskrbeti za konkretna dejanja. Osnutek proračuna za leto 2020 ni le odgovoren, ampak predstavlja tudi resničen most k naslednjemu finančnemu obdobju mi, evropski zakonodajalci in uh, vi, uh, komisija, pa lahko poskrbimo za to, uh, da bomo ta proračun tudi uresničili. Najlepša hvala, gospod Deprej, v imenu skupine Alde. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, dragi kolegi. Mogoče je to moj zadnji proračun. Zagotovo pa je to zadnji proračun, ki, eh, za katerega smo odgovorni trenutni poslanci v Evropskem parlamentu. To je tudi zadnji proračun eh, tega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014 do 2020 v tako zapleteni situaciji eh, bi eh, lahko prišlo do ošibitve tega proračuna, ampak to se ni zgodilo in zahvaljujem se naši poročevalki gospe Holmajer za vse njene predloge za proračun za leto 2020. Pozdravljamo tudi njeno pripravljenost, da zagotovi istrez, ustrezne instrumente za uspodbujanje strateških vlaganj, še prav posebej na digitalnem področju, na področju umetne inteligence. Eh, na področju spodbujanja razvoja v Evropski uniji in vzpostavljanja kakovostnih delovnih mest. Poleg tega podpiramo tudi zahtevo po dodatnih sredstvih za programe, kot je naprimer COSME. Takšni programi prispevajo tudi k uspehu majhnih in srednje velikih podjetij. Poleg tega podpiramo tudi dodatna sredstva za Erasmus, za jamstvo za mlade, za evropske solidarnostne enote te so bile komaj da ustavljene, ampak eh, imamo že 93 kandidatur eh, evropskih mladih. Osva Holmar je poudarila tudi, da bomo potrebovali od proračuna za leto 2020 naprej zadostna sredstva za poravnavo obveznosti, tako da se bomo izognili eh, velikim dolgovom, eh, ki so se nabrali od začetka tega proračunskega obdobja. Poleg tega je potrebno poskrbeti raziskovalce, raziskovalna središča in pa državljane. Okropiti je potrebno sredstva za boljši nadzor na naših zunanjih mejah. Poleg tega je eh, potrebno ukrepiti boj proti tihotapcem v sredozemlju, poskrbeti za integracijo tistih, ki si zaslužijo našo zaščito in ki jim moramo zagotoviti azil. Dodatni proračun pa moramo nameniti tudi za zagotavljanje naše varnosti. Znotraj Evropske unije potrebujemo številne instrumente, in zagotoviti moramo dovolj sredstev za agencije, ki smo jih ustanovili. Pri tem pa moramo zagotavljati tudi pravice naših državljanov. Poleg tega moramo zagotoviti tudi usklajeno delovanje na ravni Evropske unije na področju obrambe. Naj izpostavim še tri točke, preden zaključim. Raziskave in inovacije so ključ našega eh, prihodnega gospodarskega razvoja. To smo že večkrat poudarili, ampak na tem področju nismo dovolj storili. Evropa eh, danes zaostaja za eh, Južno Korejo, za eh, ZDA in kmalo bo zaostala tudi za Kitajsko, kar zadeva odstotek brutodružbenega proizvoda, ki ga namenjamo za to področje. Ne razumem odnosa sveta, ki ne želi upoštevati člena 15 skozi tri finančne uredbe in ki za letošnji proračun ni zagotovil dovolj sredstev za program eh, Obzorje Evropa. Takšen odnos je nesprejemljiv in uh, se mora na vsak način spremeniti. Poleg tega moramo ukrepiti tudi boj proti segrevanju ozračja. Ljudje to zahtevajo na ulicah. To smo že večkrat povdarili tudi v naših javnih nastopih. Kljub temu pa ugotavljam, da smo v obdobju 2014 do 2020 zagotovili premalo sredstev za varstvo okolja in za, boju, za boj proti podnebnim spremembam. Le 20 odstotkov celotnega proračuna, eh, ki eh, naj bi bil namenjen za to področje, smo dejansko eh, tudi namenili za boj proti podnebnim spremembam. Potem pa so tukaj še sredstva, ki jih zagotavljamo UNRVI. To je agencija Združenih narodov, ki zagotavlja podporo palestinskim beguncem. Eh, Donald Trump eh, je umaknil pomo pomoč eh, ZDA UNRVI. Mi pa nikakor ne smemo biti tako hudobni kot gospod Trump. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar, kolegice in kolegi. Hvala poročevalcu za to poročilo o smenirah za proračun 2020. To je zadnji proračun v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira. In to je most do naslednjega večletnega finančnega okvira. To je dobro izhodišče za prihodne pogajanja. Naprimer, poročilo ima prav, ko pravi, da obžaluje, da Evropska unija ne izpolnjuje naših podnebnih ciljev in da je celo v položaju, da doseže 20-odstotno porabo oziroma stroške za te namene. Danes do povdne smo imeli razpravo o tem, da je treba ukrepati in se boriti proti podnebnim spremembam, ko so nas obiskali mladi ljudje in so pozvali k temu. In da naj se preusmerimo k obnovljivim virom energije. Ampak vseeno ne dajemo, ne dosegamo rezultatov. Čas pa teče. Zato potrebujemo veliko bolj zelen proračun. Zato moramo dati podnebne spremembe v spredje in delovati moramo že enkrat v skladu s pariškim sporazumom. Poročilo ima tudi prav, ko poziva k večji ambicioznosti v naslednjem večletnem finančnem okviru. Več sredstev potrebujemo za pobudo za zaposlovanje mladih, za to, da se borimo proti revščini in za vključevanje migrantov. Tudi Evropski stebr socialnih pravic mora prinesti rezultate. Poročilo tudi poudarja potrebo, da moramo spodbuditi inovacije, tehnološke preobrazbo in trajnostni razvoj. Vendar pa poročilo nima prav, ko pravi, da moramo več vlagati v obrambo. Predvsem pa moramo paziti, da ne prihaja do podvajanja do prekrivanja pri prednostnih nalogah, ki ne jih pokriva evropski proračun. Pa še eno pozorilo glede postopkov. Zagotovo se boste spomnili, gospod komisar, kaj se je zgodilo v zadnjih spravnih postopkih. Tokrat pa jasno pravimo, da želimo, da se uporabi zadevni člen. Ne smemo ga opustiti. Hvala. Hvala lepa. Sprejmete modri karton gospoda Eteridža. Gospod Eterič, izvolite. Thank you for taking the question. Hvala, da ste sprejeli to vprašanje. Zanima me odgovor na to vprašanje. Rekli ste, veliko krat ste rekli, več potrebujemo to, bolj potrebujemo to. Ampak ali menite, da bo sploh kdaj prišlo do trenutka, ko se bo Evropska unija skrčila ali ostala enaka, kljub temu, da bo tako kot v sketchu Monteja Pythona še naprej jedla in jedla in jedla, ali bo vseeno še naprej rasla? Hvala lepa za to vprašanje. To bi lahko sprožilo zelo dolgo razpravo in Menim, da zdaj nimava časa iti v podrobnosti o naslednjem večletnem finančnem okviru, kajti no, Evropa pa ne more kar naprej rasti, saj so sredstva omejena. Proračun ima dve plati, prihodke in stroške. In bolj se moramo posvetiti prihodkovni strani, se bomo na ta način lahko vlagali sredstva iz proračuna v programe, ki jih Evropska unija potrebuje. In menim, da res potrebujemo več virov, več sredstev. Hvala. Gospa ni rada. Hvala. Najprej želim, da komisar prisluhne tej razpravi, kajti ta razprava je pomembna, namesto da hodi naokrog ali je na telefonu in tako naprej. To je kar želivo do nas, kajti drugače bo prišlo do tega, da tudi mi ne bomo prisluhnili vam. No, kljub temu, da niste bili tako vljudni, da bi nas poslušali, bom vseeno povedala še nekaj. Veseli me, da smo prišli do tega poročila, gospe Holmajer, in veseli me, da je bil tudi moj predlog spremembe sprejet glede programov PIS in Interreg. In upam, da se bo ta podpora tem programom nadaljevala, tudi kljub Brexitu. Veliko preveč denarja se porablja za obrambo, premalo pa je govora o podnebnih spremembah država, kot je moja, ki je neutralna, niso zadovoljne s tem. Namesto tega se naši ribiči soočajo z ogromnimi izzivi, tako kot naši kmetje. Prej pa smo govorili tudi o načrti, ki jih ima komisar za nujne primere, kot je Brexit. Tam pa ni bilo nič pomembnega navedenega. Mogoče imamo letala, nimamo pa nimamo pa padal, s katerimi bi se rešili iz teh letal. Menim, da so pred nami ogromni problemi, ne poznamo pa praktičnih rešitev. Tudi odbor za proračun ne ve, kako se bomo soočili z izzivi, ki jih predstavlja Brexit. Vedno bliže je datum izstopa Združenega kraljestva in če se bodo držali dogovora, ne bodo plačevali več v evropski proračun. No, ampak veseli me, da končno poslušate. Hvala. Senjor Rodarič. Gospod Etarič. Uh, Hvala lepa. Za razliko od predhodne govornice, nimam nič proti, če je gospod komisar na telefonu, se mogoče stavi na kakšna od teh stvari. Ko pa govorimo o proračunu, vidimo, da Erasmus program dobi več denarja, več denarja za prosti pretok ljudi, za upravni proračun in seveda za vojaški proračun in porabo. Veliko tega. Ampak v točki 28 je nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Združeno kraljestvo bo plačalo veliko sredstev za te scheme. Prispevalo bo v proračun in sodelovalo pri njegovem izvrševanju. No, ampak to je kar težko, verjetno, saj imamo tam konzervativce in laboriste, ki se verjetno ne bodo odločili za to. In trenutno je tam kaos vsak to, ki zdaj gleda parlamentarni program iz Londona preko BBC-ja, to lahko vidi. Veliko teh strank bo, bo mogoče celo razpadlo in lahko pride na oblast nekdo, ki bo prisluhnil Britancem in ne bo tako rade volje kar prispeval v proračun in sodeloval pri njegovem izvajanju. Razumem, da ste tukaj nekoliko tvegali. Tu, tu govorite o pričakovanju denarja iz Združenega kraljestva. Tukaj računate na nekaj, na kar ne, mo ne moremo zagotovo računati. Torej, bodimo pazljivi. Hvala. Senor Olbrich. panie przewodniczący! gospod komisar gospe in gospodje! razpravljamo o proračunu za leto dva tisoč dvajset ki je zelo zapleten in težak za celotno evropsko unijo. prav zato se moramo še toliko bolj zahvaliti gospe hohlmeier da je pripravila to poročilo. zakaj je to težek proračun? zadnji proračun, to je zadnji proračun v sedanjem večletnem finančnem okviru. In veliko bo izstavljenih računov za projekte in programe, ki so se izvajali doslej. Leto 2020 bo leto velikih stroškov. Težek pa je tudi zaradi tega, ker z finančnega vidika bo moral obravnavati tudi Brexit. Zdaj se soočamo s kaosom, kot je rekel predhodni govornik. In proračun moramo strukturirati tako, da bomo lahko upoštevali tudi nepredvidljive okoliščine, ki bodo lahko kaotične. Ne moremo izključiti možnosti, da bo treba ta proračun spremeniti in narediti rebalans. pripravljen je bil obenem kot novi finančni okvir. In kar je zanimivo je, da že leta 2020 vključuje nekaj elementov, ki jih bomo imeli tudi v večletnem finančnem okviru po letu 2020. Nekaj stvari pa je treba narediti že zdaj, ne da bi čakali na leto 2020. Zato želim zlasti povdariti, da moramo okrepiti projekte, ki se razvijajo, naprimer obzorje 2020 in Erasmus. Govorimo o potrebi, da moramo okrepiti Erasmus in celo potrojili smo finančna sredstva namenjena temu. Zelo zanimivo je tudi, da. odpornost skladov in sredstev za obrambo ustraja. Ko govorimo o inovacijah in inovativnih rešitvah, se pojavijo tudi podnebna vprašanja. Situacija glede Brexita je sicer negotova, ampak obenem je leto 2020 tudi leto, ki je most do naslednjega večletnega finančnega okvira. Zato ta proračun predstavlja zelo velik izziv in bo obarval dogajanje v naslednjih letih. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Tomam. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila Moniki Holmajer, eh, da nas je bila pripravljena poslušati in da je bila pripravljena sprejemati kompromise. Ta proračun za leto 2020 predstavlja zadnje obdobje v finančni perspektivi 2014 do 2020 in parlament se bo odločno zauzemal za izvedbo svojih prioritet gospod Etrič. No, mislim, da je že odšel, žal mi je, ampak v nasprotju z tem, kar ste povedali vi, proračun Evropske unije, se proračun Evropske unije ni povečeval, ampak se znižuje že od leta 90 eh, naprej. Rada bi ne imela prav, želim si da eh, bo eh, konec tej eh, slepi ulici, v kateri sta se znašla parlament in svet. Upam, da bo konec tej medvladni logiki, kar zadeva evropski proračun. Upam, da bo parlament izglasoval ta proračun, če bodo zagotovljena višja sredstva za boj proti podnebnim spremembam želim si, da bi lahko zagotovila, da bo proračun za leto 2020 zagotovil tudi zadostna sredstva za integracijo eh, migrantov eh, in pa beguncev in za našo migracijsko politiko. Ampak izjemno sem zaskrbljena, zaskrbljena eh, za evropski projekt in želim si, da eh, bi lahko zagotovila nova sredstva za nove izzive in da parlament ne bo sprejel, da bi nove prioritete financirali na račun politik solidarnosti. Želim si, da Brexit ne bi eh, spet služil kot izgovor za znižanje evropskega proračuna. Želim vas prepričati, da je eh, proračun neustrezen in da je potrebno zagotoviti sredstva za enakost med moškimi in ženskami. Želim pa tudi veliko poguma gospe Holmajer. Upam, da bo lahko zagotovila proračun, ki bo ustrezal ambicijam Evropskega parlamenta. Upam, da ne bomo eh, le pobirali drobtine, kajti na deski je cel hlebec kruha. Gospod Taran. Uh, eh, thank you, Mr. President. Uh, Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Seveda sem pripravil pisni prispevek eh, s številnimi prioritetami, kot eh, so recimo raziskovalci, jamstvo za mlade, obramba in tako naprej, ampak bom dal ta pisni prispevek na eh, stran v nasprotju eh, z zelenim, jaz nisem tako zaskrbljen glede sredstev za obrambo, kajti obramba nam bi lahko prišla prav v določenem trenutku. Dovolite mi, gospod predsednik, eh, da spregovorim povsem odkrito srčno in mogoče tukaj ne gre toliko za proračun. Rad bi izpostavil do nasprotja z gospodom Nirjado in gospodom Eteričem, ki pravita, da komisar ne posluša. Menim, da je gospod Oettinger prejemal informacije o brexitu skozi levo uho, ampak eh, nas je poslušal skozi desno uho. Gospod Eterič, kje ste mimo grede, ali poslušate, a ne? Naučiti eh, se morate, kako upravljati več eh, stvari hkrati. No, sedaj pa naj se vrnem k proračunu. V veliko čast mi je bilo, da sem lahko ko sodeloval v odboru za proračun, učil sem se od gospoda Depreja, Fernandeša, od eh, gospe eh, Holmajer, poročevalke od gospe eh, Gardije Zabal, pa tudi od gospoda Kölmela, dober ekonomist je. Ampak nikoli nismo dosegli toliko, kolikor smo upali, da bomo, kar zadeva podnebne spremembe. In sedaj še k moji zadnji točki. ta petek bodo potekali protesti eh, za boj proti podnebnim spremembam tudi v Estoniji in eh, moj oče bo tam pa tudi moj sin. Kje pa mislite, da bi moral biti jaz? Tudi jaz eh, bom na tem protestu. In zato bom vložil tudi predlog spremembe skupine Alde, ki spostavlja povezavo med pariškim sporozumom in uh, prihodnjimi trgovinskimi sporozumi. Torej, bravo za Alde. Gospod predsedujoči, vem, da je že precej pozno, ampak naj zaključim uh, eh, z tem, kar je povedal gospod, gospod Depre. Rekel je, da je to morda njegov zadnji proračun, uh, to je morda tudi moj zadnji proračun, ampak kar zadeva podnebne spremembe. Uh, bomo našli rečitev. In jaz se ne bom stopil kot ledene gore eh, na Antarktiki, ne glede na to, kaj si vi mislite. Hvala lepa, zdaj pa gospod Marijas. Hvala lepa, predsedujoči. Proračun za leto 2020 je težek in zahteven. Vsi poznamo izzive, zaradi brexita. Ampak osredotočiti se moramo na to, kako bo ta proračun pomagal mladim in ženskam. Prednost moramo dati inovacijam, raziskavam in razvoju, zato da bo to prineslo rast, ki bo prinesla delovna mesta, delovna mesta za mlade. Mladi so v spredju ponovno tudi v boju proti podnebnim spremembam. Pozdravljam njihovo demonstracijo za podnebne spremembe. Poslali so jasno sporočilo. Pomagati jim moramo preko programa Obzorje 2020, pomagati moramo raziskovalnim institucijam, univerzam, tako da bodo mladi se lahko učili in več sredstev moramo nameniti zaposlovanju mladih. Vse politike Evropske unije bi morale tudi pomagati mladim in ženskam. In ne smemo pozabiti, komisar Ettinger, da moramo pomagati politikam Evropske unije, ki vključujejo tudi postavljanje enakopravnosti spolov v spredje. To je nujno zato, da zagotovimo enakopravnost med spoloma. Hvala lepa, da ste mi dovolili, da govorim malo dlje. Hvala, zdaj pa gospod Ettinger. Spoštovane, eh, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Stališča, ki smo jih danes slišala, obogatijo predlog Evropske komisije, kajti ta hip pripravljamo osnutek proračuna za naslednje leto. Ta osnutek vam bomo predložili čez nekaj tednov. In temu bo služilo tudi stališče Evropskega parlamenta in pa stališče sveta. In eh, na vaših predlogih bomo tudi temeljili naš predlog. Resno sem vzel pri čakovanju Evropskega parlamenta, kajti eh, Brexit bomo vključili v osnutek proračuna Evropske komisije. V naslednjih dneh, morda že jutri, bomo videli več in lahko ste prepričani o sledečem. Osnutek za dvajset dvajset bo temeljil na tem, ali bodo pripravljeni izru, prijatelji Združenega kraljestva pripravljeni se udeležiti s vsemi obveznostmi in pravicami proračuna 2020 ali pa bomo doživeli izstop brez sporazuma, ki bo tudi povezan s posledicami. To pomeni, da drugo leto iz Londona ne bomo prejeli nobenih oplačil, ampak to pomeni, da se Združeno kraljestvo tudi ne bo moglo udeležiti teh programov. Naše pravno stališče je ob tem neodvisno. Okvir za 2020 je zavezujoč za vseh 28 držav članic, kajti to smo pravno zavezujoče sprejeli leta 2013 in tudi vse pravne možnosti bi morali izrabiti za to, da bi obveznosti in pravice um, izvajali oziroma dosegali do konca 2020. To, da po načelu previdnosti bi se lahko zgodilo, da bomo pozno pomladi predložili osnutek proračuna, ki bo brez eh, Britanije, brez uplačil in brez izplačil za nje. To bi pomenilo, da bi nam premankovalo 12 milijard evrov in Evropska komisija bo morala to vrzel v osnutko proračuna zapolniti. Ta hip eh, se še ne moram spuščati v podrobnosti za leto 2019, to da možno je, da bomo že čez nekaj dni predložili parlamentu eh, popravljeni proračun za tekoče proračunsko leto. Zato, da bi zapolnili vrzel v višini 6 milijard evrov, 12 milijard v naslednjem letu, 6 let v tem letu. NATO je edina raven Evrope, ki nima pravice, da se zadolži. In ta edina raven je evropska raven, kajte države članice se lahko zadolžijo, to velja isto za regije in za občine. To, da mi na evropski ravni nimamo te možnosti in smo absolutno zavezani ka temu, da pokrivamo oziroma financiramo naše izdatke s prihodki in eh, nam so vrata bank zaprta. Naj še enkrat ponovim, lahko da bomo čez nekaj dni prisiljeni k temu, da se začnemo eh, posvetovati in da bo Evropska komisija izdelala predlog, kajti kako, eh, in sicer v zvezi s tem, kako bomo izravnali primankljaj 6 milijard letos in 12 milijard drugo leto. Čim bomo kaj več izvedeli iz Londona, bomo o tem poročali svetu in Evropskemu parlamentu. Z, kar se tiče um, osnutka proračuna za naslednje leto, je Evropska komisija predlagala formulo. Torej, vrzel zaradi brexita bi do 50 odstotkov poravnali z skrajšanji izdatkov in pa uh, v višini 50 odstotkov za višjimi uplačili če bo ta formula dobra in preprečljiva, potem bo lahko to tudi formula za leto 2019 in za leto 2020. Torej 6 milijard letos bomo eh, potem morali izravnati tako, da bomo eh, zvišali izdatke eh, oziroma uplačila v proračunu v višini 3 milijard in da bomo znižali izdatke za 3 milijarde in za drugo leto to velja šest milijard. Eh, za še, v višini 6 milijard više uplačila držav članic in za 6 milijard eh, privrčevanja. Kritizirali ste me, ker sem nakratko telefoniral. Sploh nisem mogel eh, razume, razumeti, kaj se je zgodilo v spodnjem domu britanskega parlamenta in sem še enkrat povprašal potem. Slišal pa sem dve tretjini vaših prispevkov. Evropska komisija si Eh, ni zaslužila eh, spoštovanja, ampak demokracija je takrat verodostojna, kadar lahko kritiziramo in kadar eh, sprejmemo odgovore ob prisotnosti in obratno. Gospod Eterič, je z vso silo polemiziral o izredno visokih izdatkih Evrope In tudi v zvezi s tem ne zem, eh, naj našim eh, voljivcev povem nekaj eh, povsem jasno. Vsak, ki prisluži oziroma ustvari 100 evrov na kakršen koli način, odda nekaj v obliki prispevkov in davkov in tako naprej. Torej, 50 odstotkov znaša to, to je pa vprečje. In od teh 50 evrov steče en evro v proračun Evropske unije, 49 pa jih pristane v prisolnicah Evropske unije, od Študkarta do Glasgow ali pa v eh, sistemih socialne varnosti. En evro gre v Evropo in 49 jih gre v občine, v regije, eh, v državne proračune in pa v sisteme socialnega zavarovanja. In jaz mislim, da si Evropa zasluži vsaj ta en evro. Kajti Evropa lahko s tem financira in izvaja dodano vrednost. In dodano vrednost opazimo pri Erasmusu. Plus, kaj ti mlada generacija v pravem trenutku na ta način doživi Evropo. Potem imamo tukaj velike raziskovalne projekte, kajti v primerjavi z Googlom, z velikani, nobena država, nobena univerza, niti eh, Cambridge in Oxford ne moreta konkurirati sami. Upam, da eh, bodo prijatelji še naprej sodelovali z evropejci, eh, vsaj na področju izobraževanja in raziskav. Kajti ne želim, da Velika Britanija postane majhna Anglija kljub vsemu blestenju. In mislim, da eh, je vreden vsak evro, ki ga uložimo na evropski ravni. In kot rečeno, spomladi eh, bomo eh, predložili svoj osnutek. Potem se mi je zdelo zanimivo tudi to, kar je povedal gospod Oldbrecht leto 2020 bo zadnje leto sedanjega eh, večletnega finančnega okvira. Bo pa to tudi premustitveno leto do naslednjega eh, večletnega finančnega okvira. Nekateri programi so že test za sodobni okvir eh, v naslednjem obdobju in uh, to bodo odražala tudi nadaljna posvetovanja. Lepo se vam zahvaljujem za vaše prispevke. Hvala lepa, za, uh, hvala lepa tudi kolegici Holmajer. Zelo bo, tehno bomo eh, preučili to, kar ste povedali. To, kar ste povedali, bomo vzeli za podlago. Kasneje vam bomo predložili naš predlog. In Pri tem bomo upoštevali tudi dramatične ali nedramatične posledice izstopa Združenega kraljestva. Upam, da bo večina strokovnjakov za proračun prisotna tudi v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta. Tistim, ki se ne boste vrnili, pa bi se rad zahvalil za številne odlične pogovore. Kolegu Tarantu bi se rad eh, zahvalil. Eh, mislim, da je bil zelo kolegijalen in pošten in pravičen in zelo bi se mu rad zahvalil za to. Hvala lepa, gospod komisar, sedaj pa dobi besedo gospa Holmajer. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila za to zelo intenzivno in dobro razpravo. Kar se tiče izstopa Združenega kraljestva, eh, bi eh, rada povedala, da eh, me je rezultat v spodnjem domu britanskega parlamenta zgrozil, kajti tukaj se postavlja sledeče vprašanje. Ali bodo sprožili popoln kaos? S prijatelji smo leta sodelovali in leta smo zasledovali iste cilje. In zato e, e, se meni to zdi skoraj da neverjetno in skoraj da se mi zdi, kot da ste poteptali naše prijateljstvo. Toda nekaj um, glasov v podporo smo tudi slišali. E, Velika Britanija se zanima za obzorje Evropo, zanima pa se tudi za varnostna vprašanja. V sedanjem času se Velika Britanija zanima za številne oblike sodelovanja. In eh, ko stvari eh, izginajo, ta šele takrat se začnemo zavedati, kako pomembne so bile. In upam, da eh, bodo tisti razumni vendarle prevladali in upam, da bomo lahko oblikovali razumno sodelovanje. Dovolite še nekaj besed v zvezi s tem, kar so povedali poročevalci v senci. Naša poglavitna naloga je ta, da strnimo vrste v zvezi oziroma do sveta in da podpremo Evropsko komisijo eh, in da si prizadevamo za potrebna sredstva. Razumem, da zeleni vodijo politiko proti obrambi. To je neke vrste Pavlov refleks. To, da uh, uh, oni so pri tem uh, pretiravali, kajti mi želimo ustvarjati sinergije in ne želimo vsega podvajati. Skupaj želimo izvajati projekte, za katere bi morale sicer potrebovati posamične razpise, posamične raziskave in vsaka posamična država članica bi za te zadeve izdala oziroma potrošila več denarja, kot pa če se tega ločimo skupaj in temu namenimo eh, skupni denar in projekte skupaj uresničujemo. Kolegice in kolegi, upam, da bomo zbrali pogum v tem težkem času, zato da bomo pri poglavitnih področjih sodelovali, da ne bo prišlo do prevelikih razhajanj in uh, upam, da bomo lahko skupaj zastopali naše interese do držav članic in do sveta kajti ne moramo razmišljati samo o absolutnih številkah, um, ki jih morajo izplačati države članice. Mi moramo imeti pred očmi tudi skupno dobro, ki ga ustvarimo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Holmajer. S tem je razprava zaključena, jutri pa bo potekalo glasovanje. Sedaj prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Nikaragvi. Komisar Mimica bo spregovoril v imenu visoke predstavnice. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za to priložnost, da lahko razpravljamo o položaju v Nikaragvi. Hvala lepa za odlično sodelovanje v zadnjih tednih. Služba za zonanje delovanje in Evropski parlament sta tesno sodelovala in v praksi sta pokazala, kako lahko različne eh, inštitucije delajo na istem cilju. Rad bi se zahvalil Ramonu Laregi za njegovo močno zavezo in pa za to, da je vodil delegacijo Evropskega parlamenta v Nikaragvi. Položaj v Nikaragvi ostaja napet. Najvidnejši del um, zatiranj je sicer minil, ampak še vedno so zaprti nezakonito sprejeti številni politični eh, zaporniki. Nekateri so obtožili terorizma zaradi tega, ker so se udeležili demonstracij. Pogoji v zaporih so za številne zapornike nesprejemljivi. Organizacije civilne družbe in pa neodvisni novinariji so kar naprej žrtva nadlegovanja in številnim so odpovedali njihov pravni status. Evropska unija je jasno obsodila to stanje. Pred nedavnim eh, v sklepih sveta ministra za zunanje zadeve. Oblasti smo pozvali, naj osvobodijo vse politične zapornike in naj zagotovijo dostojne pogoje za vse. Pozvali smo tudi k temu, naj se nadaljuje politični dialog in da naj se lotijo političnih reform. Uporabili bomo vse politične inštrumente za to, da bi se odzvali na razvoj v državi. Ad hoc delegacija Evropskega parlamenta, ki jo je vodil Ramon Hauregi, je eh, izredno prispevala k temu, da smo razširili ta sporočila. Vesel sem, da ste eh, se lahko sestali z organizacijami civilne družbe, neodvisnimi eh, novinarji, družinami žrtev in zapornikov in da ste se srečali z opozicijo, pri tem niste naleteli na nobene omejitve in da ste lahko govorili tudi za predsednikom Ortego in pa s podpredsednikom. Razumem, da so bila to zelo čustvena srečanja, čustveno nabita in da ste morali biti zelo trmasti in ustrajni, da ste jih uspeli organizirati. To, da to je bilo potrebno in pomembno in zelo smo vam hvaležni za vaše delo. Dogodki um, uh, ki so se sedaj zvrstili, so nam ulili nekaj upanja in sedaj upamo, da bo prišlo do pozitivnega razvoja. Olada je imela srečanje na visoki ravni z organizacijo ameriških držav za nekaterimi mednarodnimi akteri in za poslovno skupnostjo. Drugič, 100 zapornikov so poslali domov v hišni pripor in to je bila ena od zahtev delegacije Evropskega parlamenta, to je delegacija povedala predsedniku Ortegi. Potem eh, srečanja z opozicijo so se začele 27. februarja. Ta prva srečanja so pripeljala k temu, da je bil sprejet akcijski načrt, ki eh, prinaša predpise za um, postopek in opredelili so se akterji. Uh, Torej, eh, garanti za ta postopek so še vedno odprto vprašanje. Poleg tega se je treba dogovoriti o nadaljem izpuščanju zapornikov. Radi bi nudili tehnično podporo za medijacijo, če bi bilo to potrebno. Združeni narodi, organizacija ameriških držav in mora biti Evropska unija eh, bodo zaprošeni, da se pridružijo temu postopku. To je spodbuden razvoj v primerjavi s stanjem izpred nekaj tednov, pa vendarle ostajamo previdni. Še vedno ne vemo, kako resna je vlada pri tem, ko pravi, da bo zagotavljala človekove pravice, kar izhaja iz ustave, zlasti kar se tiče svobode združevanja. Kajti policija je tam še vedno prisotna. to, da so izpustili 100 zapornikov, je pozitivni razvoj. To, da ne smemo pozabiti 600 zapornikov, ki so še vedno zaprti, pogosto v nečloveških pogojih. Nekateri so se lotili gladovne stavke. Poleg tega ne moramo pozabiti, da morajo biti vsi deležni eh, pravilnih postopkov in pravice, kar izhaja tudi iz državne ustave. Državljansko zavezništvo ustraja na pravicah zapornikov in pa na njihovi izpustitvi. Videti moramo, kako daleč je pripravljena iti vlada in ali bo pripravljena popustiti zahtevam opozicije in ali se bo lotila reform. E, torej, na karibski obali, e, e, torej, Tam je bilo tako, da eh, oblasti niso pokazale, da bodo ravnale tako. Upajmo, da, eh, da aprila ne bodo zamudili priložnost, da bi eh, uvedli spremembe. Pozdraviti je treba tudi delo opozicije. Torej, ta se je, če se je naučila iz spodletelega dialoga iz julija 2018. Upam, da bodo pogovori omogočili to, da bodo vsi državljani imeli občutek, da um, eh, lahko oddajo svoboden glas za svobodno prihodnost njihove države in da jih politike predstavljajo. Imamo še vedno legitimne dvome glede tega postopka rane so še odprte in številne žrtve še vedno zahtevajo pravico, ampak ne glede na to bi morali podpreti eh, korake, ki so bili sprejeti. Sedaj se je treba vrniti k pogajanjem in eh, kajti to je najboljši način, kako bi eh, poiskali mirno pot iz krize. Mi, evropejci, bomo ostali pozorni in pripravljeni na to, da se odzovemo na kakršnokoli poslabšanje človekovih pravic in vladavine prava in še naprej bomo spremljali vse pozitivne korake v smeri politične rešitve krize skupaj z našimi mednarodnimi partnerji. Torej, naj se še enkrat zahvalim Evropskemu parlamentu. Vaš angažma bo v prihodnih tednih dragocen. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospod Salafranka, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospode. Jutri bo Evropski parlament glasoval o resoluciji in zahteval, da se Nikaragvo izključi iz predružitvenega sporazuma za Srednjo Ameriko. Vsi tisti, ki so odgovorni za resne kršitve človekovih pravic, morajo prevzeti to odgovornost. Saj se te kršitve še vedno dogajajo v tej državi. V času našega obiska januarja je Evropski parlament opazil, tako kot so to opazili neodvisni strokovnjaki, pa tudi posebna skupina OZN, da situacija, ki tam vlada, ni skladna s človekovimi pravicami, kot je to zapisano v pridružitvenem sporazumu. V resoluciji z 31. maja smo poudarili številne umore, prijetja, mučenje in pa kršitev pravic, kot je pravica tiska in medijskih svoboščin. Težko je videti tudi toliko mladih zapornikov med 25 in 30 letim starosti. Iz Managve smo dobili zelo negativne novice, več kot 300 zapornikov je še vedno tam, tudi nekatere ženske so priprte, številni so zboleli zaradi neustreznega ravnanja. Mislim, da moramo upoštevati pričakovanja državljanov v Nikaragvi. Te situacije ne moremo sprejeti in prenašati. Če želimo nadaljevati z podovitim dialogom, moramo poskrbeti za to, da bodo vsi politični zaporniki izpuščeni. Ne sme se dogajati več nadlegovanje zagovornikov človekovih pravic in pa svobodnega tiska. Državljani Nikaragve morajo ponovno postati gospodari svojih usod. Vrniti jim moramo glas. In vsi poslanci, ki smo se ukvarjali s tem dosejem, smo na tem delali potrpežljivo in intenzivno, ampak mislim, da moramo od besed preiti k dejanjem. Žal se ta situacija ni popravila. Upoštevati moramo vsa načela, ki jih podarjamo. Na plenarnem zasedanju smo se že pogovarjali o mehanizmu za demokracijo. To je pomemben zgled in prosim, da skladno s tem sprememo tudi ustrezno odločitev jutri. Najlepša hvala gospod Salafranka, gospod Origi. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej se lepo zahvaljujem komisarju za vse pripombe glede pomembnega sodelovanja med Evropskim parlamentom in Evropsko službo za zunanje delovanje. Nekaj vam moram priznati, to je osebna pripomba. Vsi člani delegacije, ki je obiskala Nikaragvo, tam smo bili štiri dni, smo bili zelo sočutni do vsega, kar smo videli in doživeli. Stati moramo ob strani ljudem Nikaragve, obžalujemo številne mrtve, prizadete bližnje in obenem se moramo zavedati tudi, da je to krut napad na pravno državo in demokracijo v Nikaragvi. Obračam se proti kolegom na levi, ki so vložili nekaj predlogov sprememb k tej resoluciji in sicer pravijo, da ne sme priti do umešavanja združenih držav v situacijo v Nikaragvi. Bistveno je predvsem to, da se je dejansko zgodila revolucija, ki pa je totalitarna revolucija. Obstajajo tudi zgodovinski razlogi za to, ampak zdaj je ta revolucija začela dušiti ljudi. Vedno sem zagovarjal levico in svobodo. Evropski parlament podpira ljudi v Nikaragvi, obenem pa zahtevamo tudi resen dialog. Upamo, da bomo ta dialog dosegli, ampak izpolnjeni morajo biti tri, tri predpogoje. Politične zapornike treba osvoboditi, ne sme biti nobenih omejitev glede svoboščin in pravic, zagotoviti je treba svobodo gibanja, osvoboditi politične voditelje in tretjič, mednarodne nevladne organizacije se morajo vrniti v to državo. To so spoštovanja vredne organizacije in obenem tudi kredibilne priče, ko gre za spoštovanje človekovih pravic. Evropski parlament zahteva spremembe na bolje in pri tem lahko pomagamo. Če bomo lahko z gospodom Protekov vzpostavili resen dialog, potem lahko napredujemo. Ampak, če nameravajo še naprej zaplačevati in kar znovati svoje ljudi, potem bomo začeli izvajati sankcije. Najlepša hvala, gospod Kavrigi. Gospod Demesmaker. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Nasprotovanje urtegnemu režimu ima več obrazov. Nekateri sandinisti so se prej borili skupaj z Ortego, zdaj pa mu nasprotujejo. Mislim, da je treba upoštevati tudi zločine na ljudmi. Ortega je terorist in vse čas snuje zarote. Tudi mlada študentska voditeljica Maja Kupens, ki je moja sodržavljanka, je bila tam. Prosili smo jo, da nam obrazloži, kaj se dogaja. Ne bi si želeli, da bi Nikaragva postala nova Venezuela. In Ona je ravno kar zaključila z gladovno stavko. Seboj sem prinesel tudi njeno sliko. Vidite, da nosi tudi trak, ki izraža solidarnost ljudem v Nikragvi. Ne moremo več pustiti ljudem, da umirajo v zaporih. Od tega se je odločil za nasilje, cenzuro. To je slepa ulica. Edina rešitev je, da politični voditelji ponovno dobijo svojo svobodo in to bo predpogoj za nov obnovljeni dialog. Organizirati je treba nove pravične volitve. To smo zahtevali od predsednika Ortege osebno, ampak zdaj moramo začeti izvajati še večji pritisk v obliki posamičnih sankcij. Imamo sporazum, ki vključuje tudi določbo o demokraciji. Mislim, da moramo povdarjati in zagovarjati svoje načela, če ne bodo ti sporazumi le list papirja. Najlepša hvala, gospod Nart. Jaz, predsednik Valkarcel. Sergio Ramirez, Henry Ruiz, Luis Carrion, Dora Maria Tellez. Sergio Ramirez, Luis Carrion. Moisés Hassan, Ernesto Cardenal, Hugo Torres gioconda belli brooklyn rivera carlos tunerman humberto ortega todos ellos son radicales opositores. vsi omenjeni so radikalni nasprotniki ortegini vladi. Vsi tisti, ki menijo, da je ta vlada žrtev reakcionarjev, ki delajo v vlogi imperialistov. Naj vam povem, da so to naši tovarši, to so sandinisti, borijo se proti diktaturi, borili so se tudi proti prejšnji diktaturi, tam sem bil tudi sam osebno, v veliko čast mi je bilo, da sem se lahko boril ob njihovem boku. In danes je Ortega te ljudi upornike izdal. Zdaj jih zapira, muči, preganja, vse to se nadaljuje.